spoštovanje vseh varoval, ki izvirajo iz pariškega sporazuma. Sama tudi mislim, da je treba kaznovati tiste vlade, ki spodbujajo podnebne spremembe. Evropska unija mora biti tukaj veliko bolj dejavna, moramo tudi zaščititi naš enotni trg in preprečiti uvoz na naš trg tistih živil, čigar pridelava krši okoljske pogoje. Res je treba še bolj pritisniti na Bolsonara, tako da bomo skupaj lahko zaščitili Amazonijo. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo Naču Sančesu Amorju. Hvala za besedo, predsedojoča. Ja, moram tudi povedati, da v odsotnosti demokracije bo vedno trpelo okolje in zlasti staroselci. To se sedaj dogaja v Braziliji. To pa ni nič novega. To je kaj, kar predstavlja sestavni del nevarnega sistema, ki je sedaj spostavljen v Braziliji in ki dejansko ogroža Amazonijo. In mislim, da se moramo proti temu boriti. Amazonija je lahko seveda tudi javna dobrina celotne zemlje, celotnega prebivalstva na našem planetu. Ne smemo pozabiti, da tam živijo tudi staroseljci, domorodci, ki imajo pravico, da živijo tam sedaj in v prihodnosti. In kljub temu, da mislimo, da je Amazonija del celotnega sveta, ne smemo pozabiti na te izredne pravice staroseljcev in domorodcev. In te pravice so sedaj ogrožene v Braziliji. Tudi italijanskemu kolegu bi želel povedati, da moramo pravzaprav imeti tudi podobne razprave o teh vprašanjih v prihodnosti v našem parlamentu. Najlepša hvala, sedaj pa Pascal Duro. Merci, hvala, gospod predsedujoča. Na začetku želim upozoriti na Čiko Mendeza. Pred več kot 30 leti so ga ubili, zato ker se je že takrat boril za Amazonijo. Od takrat so ubili še več borcev in sindikalistov. Kar nekaj tudi v zadnjih mesecih. Kritiziramo Bolsonara, kritiziramo brazilsko vlado, seveda oni nosijo del odgovornosti, ampak ne smemo pozabiti na nekaj, to smo sicer že slišali, ampak krčenje gozdov, kriminal proti planetu, kriminal proti okolju in tako naprej. Vse to je tudi deloma v naših rokah, zato ker uvažamo sojo, zato ker s to sojo potem krmimo živino. Zato ker uvažamo palmovo olje, zato da naša letala lahko letijo. Vsako sekundo izgine nogometno igrišče gozda v Braziliji. Tudi zaradi nas. Bodimo jasni. Pred 400 leti je nek duhovnik rekel, da se je Bog eh, smeji ljudem, ki obžalujejo dejanja drugih ljudi, ne prevzamejo pa odgovornosti. Ne moramo biti samo pasivni gledalci. Ne, vedeti moramo, da smo tudi mi soodgovorni za to dramo. Gospod eh, komisar, lepo ste povedali, prav imate, spremeniti moramo zakonodajo, poskrbeti moramo, da bo mednarodne sporozume spremljal ustrezen nadzorni mehanizem. Seveda, Evropa mora ostati odprta, to je jasno, ampak poskrbeti moramo, da ne bo več Merkusurja, sporozuma z Merkusurjem in vseh teh sporozumov, ki škodijo. Najlepša hvala. Sedaj pa tili med za zelene, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Res sem presunjena nad tem, kar se sedaj dogaja v Amazoniji. Zapravi, govorim o krčenju gozdov. V tem letu se bo uničilo največ gozdov v Amazoniji. In seveda, če to povežemo z epidemijo, s COVID-19, je celotni položaj še hujši. Ministr za okolje v Braziliji je hotel izrabiti sedaj to dejstvo, da se izrabi epidemija za to, da se bodo gozdovi v Amazoniji še bolj skrčili. Pri tem pa ne smemo pozabiti na prilaščanje zemljišč, ki dejansko najbolj ogroža staroseljce. Staroseljci pa so na zadnje tudi najbolj ogroženi zaradi COVID-19. Brazilija, se pravi Bolsonaro, sedaj podpira multinacionalke in to moramo končati, s tem moramo prenehati in res moramo tudi zaustaviti ta nevarni sporazum z Merkosurjem. Najlepša hvala, sedaj pa Helmut Šolca Gue. Hvala za besedo, predsedujoča, dragi komisar. Tako je minister za okolje iz Brazilija je dejal, da sedaj, ko mediji govorijo o COVID-19, je treba izrabiti to zatišje in pravzaprav spremeniti našo okoljsko zakonodajo, tako da bomo lahko omogočili še več prilaščanja zemljišč in krčenja gozdov. Ja, to je dejanski citat. In če bomo mi z Brazilijo dejansko sklenili ta sporazum, potem tem bomo dejansko prispevali k krčenju Amazonije. Mi smo soodgovorni za to. V naši trgovinski politiki moramo imeti tudi določene instrumente za preprečitev izkoriščanja staroseljcev. Te varovalke si nujne, kajti če bomo ratificirali ta sporazum bomo dejansko soprispevali k krčenju gozdov. Poleg tega pa potrebujemo tudi posebno zakonodajo za prehransko verigo, tako da bomo tudi na naši zemlji lahko sprejeli odgovornost na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa Marija Arena za SND. Hvala, predsedujoča, gospod komisar lahko se samo pridružim kolegom glede situacije v Braziliji in pa v zvezi z krčenjem kot to. Tudi sam lahko kritiziram Bolsonarovo vlado, ker ne spoštuje človekov pravic, pravic delavcev in zemlišč v Braziliji. Prav tako bi podprla kolega Pascal odprej. Tudi mi smo so odgovorni kot evropejci še vedno v bistvu Evropa sprejema trgovinske sporazume in tukaj um, je jasno, da se ne spoštuje okoljsko pravo. Pravite, imamo, gospod komisar, poglavje o trajnostnem razvoju, to je nujno poglavje primer kosuru in pa po vseh trgovinskih sporazumih. In pravite, da bomo morali torej z TSD-jem sprejeti predpise. Glejte, to trajnostno poglavje ničesar ne regulira, sicer se odpirajo razprave, ampak ni pa nobenih sankcij, če nekdo ne spoštuje okolja. Mi ne želimo nekega trženja, marketinga, ne želimo nekih retorik, želimo konkretne zaveze in kazni, če pride do kršitev. Ja, prosto trgovinski sporozumi, že, ampak nove generacije, res prave nove generacije. Tako da bomo dejansko lahko kaznovali države kot Brazilijo, kot druge države, ki ne spoštujejo nekaterih pravic. In prav tako želimo tudi spremljati to, kar počnejo evropske in pa druge multinacionalke. Ko te multinacionalke spoštujejo, eh, torej delujejo v državah, kjer ne spoštujejo človekovih pravic. Če je nekdo žrtev, mora imeti pravico, da uloži pritožbo To je pravica do pretožbe, to je človeka pravica. Danes imamo staroselska ljudstva, ki jih v Amazoniji v bistvu pobijajo in moramo jim dati možnost, da uložijo pravno sredstvo proti multinacionalkam, ki ne spoštujejo njihovih življenj. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa Šarkoron. Hvala, predsedujoča. Krčene gozdov v Amazoniji je rezultat politik, ki so v zadnjih letih vedno hujše. Prilaščanje zemljišč je rezultat nekaterih politikov in pa politik. Nekakšne ničte politike, kajti sedaj tisti, ki izvajajo to krčenje gozdov v Braziliji, vedo, da lahko računajo na sodelovanje Bolsonara. Od leta 2004 pa do 2012 smo videli, da so z nekaterimi prostovoljnimi ukrepi marsikaj naredili, predvsem zaradi brazilske agencije za okolje, so marsikaj izboljšali v Braziliji. Prav tako so tudi izvali politike za ohranjanje gozdov. Prav tako je bila pomembna brazilska zaveza v Kopenhagnu glede podnebnih sprememb. Kaj se da lahko storimo? Komisija je predstavila nekaj ukrepov, ampak res ne vem, ali bo to učinkovito v redu, multinacionalke naj bi prostovoljno same nadzorovale same sebe. Ne vem, ali je to dovolj. Potem dialoga, politi, dialog v redu, ampak zavest ni zadosti, ne bomo prišli ravno daleč. Ne vem, če bo Bolsonaro vse to pošteval. On je eden izmed 30 politikov, ki v mednarodni politiki delujejo čisto po svoje in vse skozi uničujejo multilateralne sporozume z Biblijo v roki. Prav tako mislim, da zaradi njegovih politik eh, gre svetu vedno slabše in slabše. In ponovno govorimo o sporozumu Mercosur EU. Če bo ta sporozum takšen, kot je sedaj, bodo potem um, še drugi podobni sporozumi in mi bomo soodgovorni za ta kazniva dejanja. Najlepša. Vam, ne jaz so. Hvala lepa. To, kar se dogaja v Amazoniji, je nekaj, na kar se moramo odzvati. Moramo poskrbeti za biotsko raznovrstnost. Sedaj se pleni po tej biotski raznovrstnosti zaradi industrije, zaradi intenzivnega kmetijstva in predelave soje. To potem vodi v krčne gozdov, pa tudi v nasneževanje rek zaradi pesticidov. Prav tako se uničujejo habitati za živalske naslinske vrste ter um, uničujejo um, habitati za ljudi. Bolsonaro pa še vedno spodbuja nezakonito sečno in krčne gozdov in krši pravice staroseljcev. To ni samo brazilski problem. Evropa uvaža sojo GSO, sklepa prostotrgovinski sporazum z Mercosurjem in Brazilijo. Tudi mi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 kvadratnih kilometrov je bilo uničenih v Amazoniji od 70. let prejšnjega stoletja. Multinacionalke tako v Evropi, kakor v ZDA so krive za to krčenje gozdov. No, sedaj govorimo o prostotrgovinskem sporazumu z Merkosurjem in zdi se, da komisija dejansko sklepa posle z multinacionalkami iz Merkosurja. Ta Merkosur bo dejansko ogrozil majhne kmete, ne samo v Braziliji, ampak tudi na Irskem in po celotni Evropski uniji. Prispeval bo k krčenju gozdov in k prilaščanju zemlišč. Zeleni in tudi kue smo bili vedno proti temu sporazumu, ki najbolj skrbi majhne kmete, ki so dejansko zelo jezni, ker Evropska unija dejansko podpira Merkosur in spodbuja uvoz škodljivih živil iz Južne Amerike. Najlepša hvala sedaj pa Bernd Lange za CND. Hvala za besedo predsedojoča, dragi komisarja. Krčenje gozdov v Amazoni ni nič novega, poteka kar že nekaj desetletij in zato tudi vprašanje prostotrgovinskega sporazuma ni odločilno. Pomembno pa je, da izpostavim, da politika, ki jo imamo napram Braziliji, je popolnoma zgrešena. Jasno pa je tudi, da je tudi Evropa soodgovorna za krčanje gozdov, kajti mi uvažamo surovine in živila iz Brazilije, recimo omenili ste govedino obstaja pa seveda tudi druga živila in druge surovine. No, mi smo sestavni del te prehranske verige, zlasti na področju popraševanja, in Evropska komisija. V zadnjih letih še nič ni storila. Recimo, lahko citiram komisijo: Potrebujemo še dodatno trajnostno popraševanje in tudi enakovredne pogoje na trgu. No, to so seveda zelo lepe besede, puhlice, ki pa niso bile dejansko pretvorjene v dejanja. Gospa Burkhardt je v svojem poročilu podala tudi zelo dober predlog o trajnostnih prehranskih verigah, se pravi, da se nadzira uvoz surovin iz teh držav. In upam, da bo tudi komisija sprejela podoben predlog, tako da bomo naslednje leti dejansko imeli boljše zakonodajne predloge v Evropski uniji. Brazilija, pa ja, vse ne gre samo za trenutnega predsednika Bolsonara. Tudi številni v Braziliji so proti krčenju gozdov, se pravi, z njimi moramo sodelovati, z regijami, z lokalno skupnostjo, kajti ta del Brazilije hoče zaščititi staroseljce. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa Stefan Bižosa Renew. Hvala lepa, predsedujoča. To je sporočilo za vse nas. Res se moramo skupaj vprašati o tem, kaj bomo naredili za svet prihodnosti, bolj pravičen, solidaren svet, kjer bosta človek in pa okolje v ospredju našega delovanja. Kakšen je smisel vsega tega? Če pa sprejemamo to, naprimer, da v francoski kvajani na vratih Evrope, ravno zraven torej Evrope, v Braziliji skrajno desničarska vlada izvaja pravi kriminal in množično uničuje amazonski pragost. To je kriminal proti staroselcem, to je kriminal proti naši skupni dediščini, naravni dediščini sveta, to je kriminal proti prihodnim generacijam besede niso zadosti hude. Tisočkrat smo že vse to povedali in tisočkrat smo naleteli na zid eh, cinizma, arogance tega skrajno-desničarskega predsednika Brazilije. Kaj ti, gledajte, sedaj smo bili omejeni, skupaj smo se borili proti koronavirusu, ampak v nekaj dneh v Braziliji so 115 tisoč nogometnih igrišč um, velike površine sežgali samo v nekaj dneh v Braziliji. Torej, to je zločin proti prihodnosti, proti človeštvu. Živimo za prihodnost, za svet potem, ampak najprej moramo še sedaj dihati in dihamo s pljuči, z modrimi pljuči oceana in pa zelenimi pljuči gozdov. Sanjamo o svetu potem, ampak danes je naša vsota povezana z drugimi. Posod smo povezani po celem svetu. Sedaj res moramo ukrepati. Pred 50 leti nas je znanstvenik opozoril na učinek metulja. Torej, če metulj zamahne skrili, potem ima to um, vpliv po celotnem svetu. Če ne bomo tega pripričali, ne bo nobenih metuljev, ne bo nobenih, um, uh, nobene narave nasploh. Kje piše tebe? Stepa Martin Hojzing za zelene, izvolite. Hvala za besedo. Dragi komisar, mislim, da ne bomo našli nikoli cepiva za podnebne spremembe, zato se bomo vedno pogovarjali o krčenju gozdov, o prilaščenju zemljišč, o Amazoniji. Ampak sedaj ko že omenjamo Brazilijo, lahko tudi omenim, da trenutna vlada dejansko izkorišča to epidemijo za okrepljeno krčenje gozdov in prilaščanje zemljiš. In to je nezaslišeno in to je nedopustno. Dobro, če bomo sklenili sporazum s trenutno vlado, bomo tudi soodgovorni za krčenje pragozdov v Amazoniji in tudi soodgovorni za kršenje pravic staroseljcev in domorodcev. Mi smo še vedno drugi največji uvoznik soje. Naša kmetijska politika seveda sojo iz Argentine in Brazilije pridela največ mesa. Se pravi, mi smo odvisni od njih in zato moramo spremeniti našo politiko. Zato bi tudi prosil Nemčijo, da v času svojega predsedovanja na dnevni red vključi podnebne spremembe in ne Merkosur. Kaj se nam sepe? Kvetka. Najlepša hvala. Sedaj pa Izabel Santo za socialiste. E hvala za besedo. Amazonija je v zadnjem desetletju izgubila ogromno gostov in ogromno zemljišča. Sedaj pa seveda Bolsonaro izkorišča COVID-19 za še bolj poglobljeno in okrpljenje krčanje gozdov in razlaščanje staroseljcev. To je popolnoma nedopustno in nezaslišano, kaj ti govorimo o staroseljce, ki so zaščiteni in ki dejansko živijo v Amazoniji. Bolsonaro pa sedaj spodbuja rodarjenje, kmetijstvo, živino rejo in krčanje gostov v Amazoniji. Na takšen način tudi Evropa Amazonijo in dejansko je zagrešil številne zločine nad staroselci in avtoktonim ljudstvom. To je prava katastrofa, okoljska in človeška, katastrofa. Poleg tega je Bolsonaro dejansko zagrešil tudi ogromno kaznivih dejanj. Recimo v zapore so spravili številne zagovornike človekovih pravic. In mi se moramo vprašati, kaj bomo storili sedaj, kajti jutri bo morda prepozno. Res moramo zaščititi Amazonijo, prago, staroselce, pa tudi zagovornike njihovih pravic pravic, ne smejo biti nekaznovani. Se pravi, sedaj govorim o trenutni vladi. Sama mislim, da moramo sedaj zaustaviti uvoz surovin in živil, ki prihajajo iz Amazonije. Poleg tega pa moramo tudi okrepiti več nadzora. Najlepša hvala. Sedaj pa Tomas Vajca Zelen. Thank you, chair. Hvala za besedo. 10 tisoč kvadratnih kilometrov letno, to je površina gozdov, ki se vsako leto izgubi v Amazoniji. No, mi smo tudi soodgovorni, kajti seveda s pridelavo in uvozom soje za našo živinorejo pač tudi Evropska unija prispeva k krčenju gozdov. Predsednik Bolsonaro sedaj seveda spodbuja nezakonito krčanje gozdov, spodbuja kršenje človekovih pravic napram staroseljcev. Mi v Evropski uniji pa nekako sodelujemo z njim, odgovorni smo za izgubo tisoči kvadratnih kilometrov površine gozdov z uvozom govedine in soje. In vsako leto dejansko na milijone oziroma na milijarde evrov vložimo v boj proti podnebnim spremembam. In poleg tega tudi spodbujamo SKP in pomagamo našim kmetom, da bodo preživeli. Se pravi, gre za veliko protislovje. Po eni strani uporabljamo denar za boj proti podnebnim spremembam, po drugi strani pa v Braziliji spodbujamo podnebne spremembe. Res potrebujemo prepoved uvoza govedine in soje iz Brazilije. Hvala lepa. Gospod Avram, SND. Hvala lepa. Zaradi manj osnaževanja med krizo COVID je prišlo do marsičesa presenetljivega. Končno smo lahko dihali svež zrak v naših rekah in pa morih smo videli živalske vrste, um, ki jih prej dolgo časa nikoli nismo opazili. Sedaj vidimo, kaj smo prej delali naravi. Kaj pa bomo naredili do leta 2050, potem, ko bodo sprejeti vsi zeleni ukrepi? To je sedaj vprašanje. Sedaj smo videli tudi drugo plat medalje v Amazoniji. So um, sedaj posekali za 50 odstotkov več dreves, kot pa v istem obdobju prejšnje leto težave so vedno hujše, emisije so vedno više. Mislim, da moramo narediti več. Nekatere države <clears throat> ne bi bile naše partnerke, ampak eh, ravnajo na neustrezen način, zato moramo mi sprejeti ustrezne okrepe mojitve za uvoz. Prav tako mislim, da moramo več narediti pri novi strategiji za gozdove in gozdarstvo. In vsi moramo spoštovati pogoje um, v Evropi in pa tudi sicer. Um, seveda, ja, v Evropi moramo spoštovati standarde, ampak to mora potem veljati tudi za vse druge po celotnem svetu. Sicer bo to pomenilo nepravično konkurenco in na koncu bomo mi predvsem poraženci. Torej, standardi morajo veljati za vse, ne pa samo za nas. Hvala lepa, sedaj pa Homgren, zeleni. Tak, fru, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravijo, da je amazonski pragost eh, eh, nekaj, kar predstavlja pljuča našega planeta, ampak pravzaprav usrka veliko CO2 in to je zelo občutljiv predel našega planeta. sem tudi metrolog in vemo, kaj se bo na koncu zgodilo, če bomo izgubljali Amazonijo. Vemo, kako bo to vplivalo na celoten planet. Kaj bo to pomenilo za celotno podnebje. To mislim, da je jasno vsem. To je dejstvo, znanstveno dejstvo. Če kdo tukaj misli, da so gospodarska vprašanja, bolj pomembna kot pa okolje, ne vem, ne vas vprašam, ali lahko vdihavate letna poročila in pa letne računovodske izkaze, ali lahko jeste denar, no, če ne, potem pa, gledajte, se moramo vsi bojevati za to, da bomo rešili ta planet, če ne, ne bo nič. Hvala lepa, komisar Sikevičius, v imenu komisije, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi poslanci, poslanke, v današnji razpravi je parlament poslal jasno sporočilo. Boj proti krčenju gozdov v Amazoniji je prednostna naloga za skoraj da vse politične vidike in politične stranke. Prav tako vidimo, da je ta izziv pred nami večplasten. Ogromno teh izzivov. Naravni viri, staroseljci in vse druga vprašanja moramo obravnavati celostno in to v okviru ciljev trajnostnega razvoja. Sodelovati moramo z državami v regiji. Gospa Magines, dejali ste ustrezno, da moramo pogledati kompleksnost naše dobavne verige. To je res, to je veliki ziv, ampak lahko vam zagotovim, točno to počnemo v komisiji. Zelo tesno sodelujemo s vsemi kolegi, zato da okoljski trgovinski, zdravstveni, podnebni vidik eh, povežemo v enotno sliko. Komisija zagotavlja tehnično in finančno pomoč državam v regiji, zato da se bojujejo proti tem izzivom. Prav tako se pogovarjamo tudi s staroseljci, jih poslušamo, ti so najbolj na udaru zaradi teh problemov. In gospod Bruhart, in Eh, gospa Matija, tudi vi ste omenili te pomembne izzive. Prav tako delamo tudi na domačih politikah, tako da zmanjšamo oglični otis Evropske unije, da manj škodljivo vplivamo na gozdove v tujini. Delujemo tudi skupaj s diplomatskimi službami in pa zunano službo Evropske unije, zato da tukaj naredimo več. Preko vseh diplomatskih kanalov delujemo. Komisija že ukrepa zato, da bi podpirali prizadevanja po celotnem svetu, zato da odpravimo glavne korenine krčene gozdov in pa zato, da zaščitimo pravice staroseljskih ljudstv in pa lokalnih skupnosti. Ti so ogroženi zaradi krčene gozdov in pa zaradi prilaščanja zemljišč. In s tem v zvezi bi rad opozoril na to, da eh, bo vaša zakonodana pobuda, gospod Burkhardt, zelo pomembna za to, kako bomo upočasnili in spobrnili globalno krčenje gozdov. Veliko je bilo narejene škode v preteklosti, veliko je bilo različnih konferenc, eh, um, um, kopij torej, v Glasgowu, v Kemenhavnu in jasno je po teh podnebnih konferencah, da smo odločeni, da moramo uspeti, moramo ohraniti glavne ekosisteme kot gozdove, naprimer. To so rešitev za podnebne spremembe, za biotsko raznovrstnost, pa ne samo to, to je tudi ključ za to, da dosežemo večjo odpornost in pa vzdržnost ter trajnost v prihodnosti. Marsikdo je tukaj omenil brazilsko vlado. Mi pozivamo nacionalne organe, tudi brazilsko vlado, k temu, da odločno ukrepajo in da regionalno in pa mednarodno delujejo skupaj. Lahko tehnično pomagamo, tako, da bi čim prej zmanjšali to krčenje gozdov in to na vzdržen in trajnosten način. Seveda moramo vsi pri tem sodelovati, tudi druga stran mora biti pripravljena na sodelovanje. Potem pa še gospod Stefanuta, upozorili ste na to, da problem krčenja gozdov ne obstaja samo v tujini, ampak tudi blizu nas, v Evropi. Samo tole lahko podarim. Uh, gospod poslanec. Zelo skrbno spremljam to, kar se dogaja v Evropi in bom ukrepal tudi doma v Evropi, če bo to potrebno. Mar si kdo je menil tudi prostotrgovinske sporazume in naj vas spomnim na naslednje. Vsi sodobni prostotrgovinski sporazumi vsebujejo tudi veliko potezne ukrepe za trajnostni razvoj. Ni vse popolno, ampak vseeno. Prav tako smo tudi z Merkosurjem sklenili sporazum, ampak to še ne pomeni, da se strinjamo z vsemi politikami vseh vlad v tej regiji. Jasno, da se ne strinjamo z vsem, ampak je pa to način za vzajemne zaveze tudi v okviru pariškega sporazuma, kot to predvideva tudi sporazum Merkosur-EU. To je način za dialog, za sodelovanje z Brazilijo in pa drugimi partnerji v Merkosuru. Tako da skupaj spoštujemo zaveze, ki so bile sprejete skupaj v pariškem sporazumu in tako da lahko sodelujemo pri okoljskih vprašanjih v prihodnosti. Države Merkosura, tudi Brazilija, so sprejele zaveze za krčne gozdov v pariškem sporazumu. Prav tako imamo tukaj zasebne pobude, naprimer um, brazilski organi za pakiranje mesa so se zavezali k temu, da bodo tukaj naredili več, enako le tudi za predelovalce soje spoštovani poslanci, poslanke, da zaključim. Ja, seveda, veliko dela nas še čaka v prihodnosti. Nadaljevali bomo z našim delom glede zakonodajnega predloga, naslednje leto bomo podali ta predlog in se veselim tesnega sodelovanja z vsemi vami pri tem izjemno pomembnem vprašanju za vse nas. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za sodelovanje v razpravi. Končali smo za sedaj in ponovno bomo začeli ob 13.30. Hvala lepa.